pa dajo sredstva na otrovi potreb, lahko kombinirajo svoje delovanje, da se dejansko dosežejo in izpolnijo eh, tisočletni razvojni cilji. Dovolite mi, da v zaključku povem še, da bi lahko tudi v tem obdobju okrepili mednarodne finančne institucije. Eh, Mednarodne denarne sklade svoje delničare prosijo, da naredijo dve stvari. Prve, da povečajo svojo kapitalsko osnovo. Na srečanju na vrhu v Londonu je Azijska razvojna banka imela možnost, da to naredi. Upam, da bodo tudi druge regionalne kontinentalne banke imele možnost na eh, srečanju na vrhu v Pittsburghu isto narediti. Druga točka pa je, kot je moj kolega v odličnem eh, članku rekel, vsi kontinenti, ki se ukvarjajo z državami z nizkimi prihodki, se morajo soočiti s tem, da pomagajo tem državam z viri, ki jih imajo sedaj na voljo. To bodo sredstva, ki bodo na voljo od leta 2010-2011. In že ta sredstva se bodo morala letos, 2009, leta uporabiti, da se eh, reši problem in recimo, da se nameni novi zgradnji infrastrukture in tako dalje. Ni pa več jasno, kaj bomo potem naredili leta 2010, 2011. In mislim, da je zelo pomembno, da damo našim delničarjem, eh, torej članom naše banke, možnost, da eh, si pripravijo sredstva, ne samo, da jih preselijo iz leta 2010-2011 v letošnje leto, ampak da so prepričani, da bodo tudi v prihodnosti imeli ta denar na voljo. Upam, gospa predsednica, da sem vam dovolj povedal za začetek, sem pa pripravljen seveda odgovarjati na vprašanje. Hvala, gospod profesor. Sedaj pa bi rada predstavila profesorico Irene eh, Ruc, ki je pripravila zelo zanimivo študijo, torej mednarodna reakcija na globalno krizo in reforma globalnih finančnih struktur in mednarodnih organizacij za pomoč. Eh. Profesorica Ruc je profesorica mednarodne politične ekonomije in direktorice globalnega programa za mednarodno poslovodenje na Univerzi v Oksfordu, sodeluje z družnimi, narada, z družnimi naradi in sodeluje seveda z Bretton Woodsom, Mednarodno bank, svetovno banko in Mednarodnim denarnim skladom. Imate 15 minut, izvolite. Najlepša hvala. Predsednik Afriške razvojne banke vam je nudil pogled v to, kaj Svetovna banka, IMF in Združeni narodi sedaj imenujejo um, razvojne, razvojni izzivi. To so besede, ki jih te organizacije stalno uporabljajo. Ampak za razvojne države v razvoju, kaj pomenijo ti uh, razvojni izzivi v praksi, Kot je Svetovna banka in EF sta mm, poudarila, učinki, e, in tukaj bi imenovala šest učinkov, in treba je poudariti, da finančna kriza, kot veste, je to nekaj, kar izhaja iz Združenih držav Amerike in iz Evrope in ni Eh, v moči, torej ni v eh, eh, državi v razvoju, tega ne morejo nadzirati, vendar pa je bil vpliv eden najmočnejših in dolgotrajen. Visoki, pomenil je visoke deficite za te države, ehm, zmanjšanje denarnih rezerv, potem zmanjšanje izvoznih artiklov, zmanjšanje rasti zmanjšanje privatnih eh, dohodkov ter zmanjšanje dohodkov nasplošno. Države v razvoju se soočajo s temi problemi in ta razvojni izziv je priznal tudi G20 skupina. In torej sedaj bi želela um, proučiti odgovor um, G20, zato da bi poudarila in da bi pogledali, kaj se v resnici uh, dogaja, če je to, kar so nam obljubili, kaj se dogaja torej, in kakšne posledice bo to imelo za Evropsko unijo, za parlament in za ta uh, odbor. Odziv G20 je bil hiter, koordiniran, usklajen in obetajoč. Obe, obetal je nove sredstva za IMF, Povda, eh, torej znova je potrdil eh, tudi mm, nov denar, nove zaveze, ehm, nove sredstva za socialno zaščito in zato, da bi olajšali učinke eh, krize. 100 milijard dolarjev prek različnih razvojnih bank je, bila, je bil strošek, ki je bil omenjen in dosegli smo že torej, rekordne ravni. In nekomu, ki to op opazuje, se zdi, da smo se dobro spopadli s krizo, torej imamo nova sveža sredstva in to lajša krizo v državah v razvoju. Sedaj pa moramo pogledati, kaj je za tem, kaj se skriva za tem in želela bi povdariti nekaj značilnosti dokumenta, eh, ki ga imate pred seboj. Začnimo z odgovorom IMF, Mednarodnega denarnega sklada, kjer, kot sem že povedala, IMF že posoja rekordne vsote uh, in, torej, in ne zastavlja več tako visokih pogojev za posojanje denarja. Vendar pa pri 18 novih ureditvah in dogovorih, ki jih je IMF eh, sklenil od začetka kriza 82 odstotkov teh novih posojil je namenjen za države iz Evropske, uni, iz Evropske unije, torej iz Evrope. 1,6 odstotkov novih posojil, torej 1,6 odstotka, ponavljam, je namenjen državam v subsaharski Afriki. To potrjuje to, kar je um, Svetovna banka uh, objavila, da bodo torej ta svež denar šel uh, starim državam. In potrdil je tudi to, kar je IMF povedal junija v Združenih, uh, Združenih narodih. IMF je povedal, da lahko samo zagotovi približno 2 odstotka zunanjih uh, potreb po financiranju za države z nizkimi dohodki. Z drugimi besedami, če pogledamo odziv mednarodnega sveto, eh, denarnega sklada, vel, govorimo o zelo visokih posojilih, vidimo pa tudi veliko vrzel eh, do držav z nizkimi dohodki, ki pa jih je ta kriza zelo močno prizadela. Sedaj pa pogledajmo eh, svetovno banko, ki je tudi eh, dala velike, torej velike, um, pro, velike um, obljube glede novih sredstev. In Zelik je, Zelik je eh, pozval države, da nič cela sedem odstotkov eh, dajo na voljo banki in da bi to postavili v neke vrste sklad za uh, ranljivi sklad, tako imenovani, vendar pa ta sklad ni dobil nobenih sredstev. Ni nobenih novih sredstev. Obstajajo tri majhni trust fundi, ki so bili ustanovljeni že v času prehrambene krize. Eden od enega od teh skladov, v enega od teh skladov je Evropa uh, prispevala 48 milijonov evrov. Uh, Pri soočenju s to finančno krizo in z izzivi za države v razvoju, Svetovna banka eh, je vendar Svetovna banka eh, roka, ki posoja denar eh, nizkim, državam z nizkimi dohodki in to pomeni dve stvari, ki bi vam jih želela na kateri bi želela opozoriti. To pomeni najprej, da večina odziva uh, Eh, odgovarja na obveze. To pomeni, da če neka država je že izpogajala neko posojilo od Svetovne banke za naslednja tri leta, je uh, ta banka torej sedaj že prej začela dajati, um, izdajati to posojilo. To pa pomeni vrzel šest mesecev ali enega leta, ko je ta denar že bil um, predviden v proračunu za, za uh, posojila. Torej tukaj govorimo o srednjeročnih ali kratkoročnih uh, uh posojilih, vendar pa se soočamo z večjimi problemi. Drugi, druga stvar, druga posledica ki se zahteva od Svetovne banke, je, da bi delovala torej, kot običajno, biznis kot as usual. In uh, da bi torej prek instrumenta, prek katerega daja posojila državam z nizkimi dohodki, je zelo majhen uh, in tukaj se ocenjujejo države glede na njihovo, njihov, njihovo izvajanje, njihovo performance. Torej, tukaj tuk govorimo, da imamo že denar, ki je namenjen za posamezno skupino držav. In v svojem dokumentu sem preučila kaj to pomeni za tiste države, ki so bile najbolj prizadete zaradi krize in če bodo dobila sredstva. In v tabelah boste videli, da številne države, ki jih je kriza zelo močno prizadela, nis, ne bodo prijela, ker nimajo dovolj visoke ocene, da bi prejela sredstva. Z drugimi besedima, v posojilih Svetovne banke obstajajo velike vrzeli in te vrzeli zadevajo ravno države z nizkimi dohodki, ki jih je kriza najbolj prizadela. Torej, G20 se je hitro odzval in na usklajen način, vendar pa pri soočanju z, najprej z posledicami krize in z posledicami krize v Evropi in v Združenih državah Amene, eh, Amerike, medtem ko države v razvoju in najmanj razvite države so bile puščene ob strani. In tukaj imamo veliko retorike, torej da bomo poskrbeli za države, kljub retoriki, da bomo poskrbeli za te države. Evropska unija mora razmisliti o treh stvarih, o sredstvih, o fleksibilnosti in o hitrosti, ko bo eh, se odzivala na to krizo. Zelo pomemben napredek v zadnjih desetih letih Eh, ki ga je vodila, kjer je bila Evropska unija vodilna in torej, da bi dosegli napredek proti milenijskim ciljem, kajti Evropska unija je bila največji donator eh, tako na bilateralni kot na multilateralni ravni. Evropa je bila del tega uspeha in napredka proti razvojnim ciljem tisočletja, ki jih je sedaj ta kriza uničila. In zaradi tega je tukaj potrebna nujna pozornost in to so moje glavne ugotovitve. In če imam še trenutek časa na voljo, moj dokument potem proučuje reforme vlad znotraj Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada. In sprašujemo se, ali je to vprašanje, s katerim se morate, s katerim se morate tudi vi soočiti. Morda se zdi, da temu ni tako v zadnjih desetih letih vodenje, um, reforma vodenja IMF-a in Svetovne banke, o tem se je veliko govorilo. Um, In tudi sedaj se soočajo s krizo, čeprav ni prišlo do teh reform. In zaradi tega bi morda lahko mislili, um, to lahko zopet preložimo, prestavimo. V mojem dokumentu so tukaj tri razmišljanja in tri razlogi, zakaj bi mo, uh, bile, bil hitrejši ritem reform nujno potreben. Prvo razmišljanje je, da pri soočanju s to krizo um, ekonomije v razvoju, zlasti Kitajska in Indija, torej hitro razvojujoči se trgi, potem pa še Brazilija in drugi, so izjemnega pomena. Kitajska je država z zelo veliko likvidnostjo in zelo velikimi denarnimi uh, raz, uh, rezervami. Če vključimo, torej vključiti Kitajsko v ta prizadevanja pri soočanju z krizo je ključnega pomena. Ampak zakaj bi se Kitajska vključila ali v, tako v IMF e ali v Svetovno banko razen nekega uljudnega sodelovanja? Torej zakaj bi sodelovala? če jo um, obravnavamo kot mlajšega člana, torej junior member. Um, tukaj ni multilateralizma, ampak tukaj gre za G1 ali pa G7. In to je jasno tudi v novi ureditvi posojil, uh, eh, IMF-a in v rezultatih uh, sestanka G20 in v novih kreditnih linijah strani največjih eh, delničarjev. Kitajska, Brazilija in Indija niso prisotni, odsotni so, niso del teh novih kreditnih linij IMF-a, s katerimi se spooča, sooča s to krizo. In tudi ne pričakujemo, da bi postali del teh posojil. Uh, In zato oni gledajo na te institucije kot na institucije, ki ne pomagajo njim na isti ravni, kot pomagajo uh, starim članicam G7. In zaradi tega je to morda prvi razlog, da bi morali razmišljati, da tukaj gre za nujno potrebo po, po reformah. Kajti tudi te države bomo potrebovali, morali jih bomo vključiti in vključili se bodo samo, če bodo Eh, čutili, da so institucije eh, in pripadajo toliko, kot pripadajo članicam G7. Drugi razlog je, da kriza ugotavlja, da obe institucije potrebujeta več eh, informacij in se bolje odzivati na potrebe države z nizkimi dohodki. In ta, vendar pa tega ni na agendi, to se stalno prelaga. Nobena organizacija, na svetu ne more biti učinkovita, če nima dovolj aktivnih informacij in se ne odziva na potrebe strank. In uh, razloga, um, torej ulogo teh manj razvitih držav v organizacijah, s tem se je tudi treba soočiti. In treba se soočiti z učinkovitostjo teh organiza organizacij. Morajo imeti nek strateško, strateško vodstvo, kjer, ki bo sprejemala strateške odločitve. Člani Svetovne banke, države uh, morajo pokazati, da sprejemajo politična tveganja ne smejo pa uh, eh, povzročiti vedno novo birokracije in zmanjševati tvegan. Zato bi nujno potrebovali nek direktorat, ki bo spremljal strateške odločitve, tako bodo postale bolj učinkovite in bodo lahko tudi sprejemale politične uh, posledice ekonomske krize. In zaradi tega tukaj ob, pro, obravnavam različne ukrepe, ki bi jih Evropska unija lahko sprejela kot nekaj nujnega za to, da bi te organizacije dobile več zaupanja in da bi se hitreje lahko odzivale na finančne krize. Hvala. Najlepša hvala, gospa profesorica, za ta zelo zanimiv govor, ki je bil zelo mm, informativne narave za nas. Sedaj pa bi, bi besedo predala nazaj eh, gospodu Kaberuka, da lahko se odzove na to, kar smo slišali od gospe eh, Woods. Nisem sicer profesor, ampak se bom z veseljem odzval. Mislim, da imamo za mizo že enega, eno odlično profesorico. Želel bi poudariti dve točki, ki jih je omenila tudi gospa Woods. Prva je, da odziv mednarodnih finančnih institucij je bil odvisen od sistema, v katerem delajo. In sicer denar se namenjuje državam z, z eh, sistemom, ki, je menu, ki se imenuje Performance Based Allocation. Torej, daje se denar samo tistim državam, ki ga bodo učinkovito eh, uporabile in ki bodo dosegle rezultate. In to je cilj te politike. Manj, je, manj učinkoviti smo pri soočanju z potrebami teh držav, zlasti v času krize. Torej, to je prva točka. Druga točka je, da tako kot je gospod Buc povedala in tukaj govorimo o regionalnih bankah, je tudi naš odgovor tak. Denar za leto 2010-2011 eh, Se, torej se nekako predstavlja, mi pa ta denar potrebujemo sedaj in točno to je mm, problem vsega. Dodati moram, da v, na celini, kot je naša, uh, se države, so se kom, so komaj išle iz vojne in zato tega ne moremo eh, pričakovati, da bodo dovolj močne, da bodo lahko pritegnile sredstva iz teh mednarodnih institucij. In tukaj Evropska komisija in Evropska unija lahko naredita veliko. Zaradi tega, ker nimajo, nimata toliko obveznosti eh, in ne uporabljate te iste, eh, tiste, te, te iste formule. Torej lahko denar administrirajo na podlagi potreb. Afriška razvojna banka bo je vzpostavila tako imenovano Fragile State Facility, ki ima milijon dolarjev sredstev. To je neka nek instrument, ki pomaga državam, ki so pravkar išle iz krize, iz vojne in tako dalje. Državam, ki, kjer otroci ne obiskujejo šol, kjer otroci nimajo cepljen in tako dalje. Uh, torej, tukaj ne gre za denar, ki bi se dodeljeval na podlagi tega, kako države delujejo. In upam, da se bomo veliko naučili iz te krize. since the EU responses has also been addressed. Ker je bilo postavljeno tudi vprašanje reakcije Evropske unije oziroma odgovorov, bi prosila tudi predstavnika komisijo, da pove, eh, da odgovori na to, ima pet minut na voljo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi izpostavil dejstvo, da se komisija v mnogih tih točkah strinja z analizo te krize, kako smo jo pravkar slišali. Po nasprotju z začetnimi uh, predvidevanji, po katerih naj bi revne države bile neizpostavljene uh, mednarodni krizi, ker niso eh, bile povezane z mednarodnimi finančnimi trgi, vemo sedaj, da je ta kriza hudo prizadela države v razvoju oziroma revne države. Eh, večino je eh, prizadela sosledje celih eh, vrst, tele vrste različnih kriz, tako krize z hrano kot energijo, kot finančna, pa tudi daj gospodarska kriza. Ne bom sedaj šel v podrobnosti, da razložim vse korake, po katerih je, se je kriza preselila tudi v revne države. Vemo, da, smo, da je finančna kriza dejansko posredno vplivala zaradi prvo nerazpoložljivosti posojil, potem je to najprej vplivalo na razvoj eh, gospodarstvo v državah v razvoju, potem pa je to privedlo do globalnega, upo, globalne upočasnitve eh, gospodarstva, s tem pa se je zmanjšala tudi mednarodna pomoč eh, revnejšim državam. Posledično so, se, so upadle cene osnovnih surovin, potem pa s tem tudi močno upadli prihodki iz um, izvoza surovin iz revnejših držav in seveda so močno upadli tudi uh, upadla nakazila iz tujine. Države v razvoju se poleg uh, te krize morajo sedaj ukvarjati tudi številnimi socialnimi težavami, ki nekako izničujejo vse dosežke tako vlad kot tudi vladnih organizacij. države, ki se morajo ukvarjati z eh, bilančnimi neravnovesji, se vse težje ukvarjajo z novimi težavami, povečuje se nevarnost brezposelnosti. Mednarodna eh, delovna organizacija oziroma organizacija za delo eh, opozarja, da obstaja nevarnost dolgoročne brezposelnosti v državah v razvoju. Potem pa imamo tudi veliko te eh, huje težave, ki se prav tako pojavljajo, kot je mm, težave z zaposlitvijo žensk in eh, revščino eh, otrok. Tako kot imamo vse te težave, imamo tudi veliko nevarnost socialnih nemirov in politični nestabilnosti, predvsem v bolj izpostavljenih državah. Nasplošno tako sem pripravil seznam vseh težav, s katerimi se soočajo, soočajo države v razvoju vsi dobro vidimo, da imamo bistvene oziroma večje razlike um, pri vplivu te krize na različne regije um, v svetu, odvisno pač od okoliščin. In prav zaradi tega pozorno opazujemo vpliv krize na države v razvoju, v sodelovanju z našimi delegacijami. In naš odgovor, ki smo ga pripravili k malu po srečanju na vrhu G20 v Londonu, je komisija uvedla 28 ukrepov v sporočilu z naslovom pomagate državam v razvoju in se boriti s finančno krizo. To sporočilo je bilo v celoti sprejeto in svet je večino priporočil tudi sprejel na uh, seji sveta 20. maja in Naj na hitro povzamem vse različne ukrepe, ki jih je svet tudi sprejel in sicer med ostalim spadajo med te ukrepe tudi. Um, spoštovati obljube za mednarodno pomoč, to je na prvem mestu, predvsem pa pripraviti nova sredstva, da se pripravi finančni vzvod za nove finančne vire. Um, Evropska svet se je obvezal, da bo deloval proticiklično, da bi podpiral prav Eh, za poslovanje, eh, vključno z učinkovitostjo pomoči, predvsem, da se okrepi kmetijstvo, da se okrepijo zelene tehnologijo, da se spodbudijo trgovina in finančne naložbe, da se zaščiti mednarodna trgovina in da se zaščitijo predvsem najbolj izpostavljeni deli populacije. V ta namen je komisija se odločila, da bo iz rezerve za nacionalne in regionalne indikativne programe in desetega um, razvojnega sklada pri, namenjala 500 milijonov evrov v, v, za ta namen. Ta mehanizem je kratkoročen uh, ciljni instrument, uh, katerega namen je podpirati države v razvoje, predvsem najbolj ranljive države iz regije AKP AKP, da se eh, spodbudi njihova kapaciteta eh, soočanja s temi krizami in predvsem, da se podprejo najbolj ranljivi sektori. Ker je to specifičen ciljni instrument, se je vzpostavil sistem, potem, po katerem države AKP po potrebah pač. Uh, zaprosijo de, denar. Um, kriteriji, ki pa so, se upoštevajo, so standardni kriteriji in sicer uh, velika ranljivost, tako socialna, družbena, politična, potem uh, vidne finančne vrzeli v javnih financah, potem stopnja uh, pomoči, ki jo potrebuje država AKP, predvsem da zapolni te finančne vrzeli, uh, Prav tako tudi zahtevamo od teh držav, da imajo zadostno eh, absorpcijsko kapaciteto prek ustreznih proračunskih sredstev, da so pač sposobni odgovoriti na ta vprašanja. Komisija sedaj uh, uporablja ta mehanizem in trenutno smo v posvetovanju med različnimi službami, da se eh, določi, določi katerim državam bomo najprej namenili pomoč do konca leta 2009 in katerim v letu 2010. Najlepša hvala. Sedaj pa dajemo besedo eh, članom našeg, in članicam našega odbora. Imam že seznam prijavljenih k besedi. Gospod Mitchell je prvi na vrstnem redu. Najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala, gospod Kabruka. E, to, kar ste rekli, je popolnoma sprejemljivo, je pravilno, nimam nobenih pomislekov glede tega, vendar bi nekaj vam e, rad rekel. Morate biti realistični. Sedaj se tudi soočamo z resničnimi velikimi težavami že v naših državah. In na radiju sem prav ne, ne, nedavno slišal, da je gospa, ki deluje v fundaciji Hospica, pomaga terminalnim bolnikom z, roko, eh, z rakom in se sprašuje, zakaj ne pomagamo našim državam in zakaj ne skušamo manj pomagati državam v razvoju. In bil sem šokiran nad njeno reakcijo, ampak to je pač. Uh, vzdušje in sedaj smo v, najbolj, v naj, eh, glavnem eh, dnevniku, sem tudi prebral članek od priznanega novinara, da pravi, Vse je to res, ne potrebujemo spremembe samo mednarodnega denarnega sklada, ampak tudi svetovne banke, celo eh, svet se mora spremeniti. Eh, že 50 let so nekatere države v Afriki eh, neodvisne in tudi vi se morate reformirati. Vi se soočamo tukaj z velikim brezposelnostjo, deficitom v javnih financah in morate se zavedati, da, pogledajte, jaz sem bil poročevalec za Eh, instrument eh, za pomoč eh, državam pri dobavi razvoja, ampak doseči soglasje sveta in soglasje svetom je skoraj nekaj nemogočega. Tukaj moramo se v parlamentu krvavo boriti, da dobimo sredstva za mednarodno pomoč. In torej stvar ni prav zelo realistična, morate biti tudi sami realistični morate se soočiti eh, s potrebo, da eh, izvedete reforme. Včeraj smo eh, slišali besede eh, eh predsednika eh, sveta, ki pravi, da je demokracija na njenem prvem mestu, demokratične institucije, reforme, demokratične reforme na državah v razvoju so prav tako pomembne. Morate to eh, postaviti na prvo mesto. In prav šokiran sem, ko slišim, da samo 1,6 odstotka mednarodne pomoči, ki jo namenja mednarodni denarni sklad, gre subsaharski Afriki. Samo 1,6 odstotka. To je šokantno. In torej dejstvo je, da če boste uvedli hitreje reforme, bomo tudi mi imeli dodaten argument, da zahtevamo. Gospoda eh, Kabaruko bi pa vprašal, bil sem presenečen, ko sem v Ruandi videl, da nizozemska in britanska vlada sodelujejo z ruansko vlado in skupnostjo, da e, določijo tudi lastninske pravice, e, kjer bi potem lahko e, ti lastniki zemljišč lahko uporabili to kot garancijo, da pridobijo posojila. Torej, še je dodatno vprašanje. Bilo bi zanimivo res videti, kaj se bo zgodilo na tem srečanju na vrhu v Pittsburghu. Nič celih ena odstotka BDP-ja um, eh, Združene države namenijo uh, eh, državam v razvoju in sicer Egiptu in Izraelu. In torej zelo bi bilo zanimivo vedeti, kako se to spremeni. Mislim, da je že pravi čas, da Obama pokaže, kaj, obljubil, kaj je obljubil in dejansko vse, kar pravi o upanju in spremembah. Brez bi rad bi videl, kaj bo naredil Obama za države v razvoju predsednik eh, britanske vlade je vedel, kaj se lahko naredi v Glen Igzlu, ko se en odloči, da stvar spremeni. In Pittsburgh je nova priložnost in upam, da bo na osnovi tega, kar je rekel gospod Kabaruka, da bodo države v razvoju res bile prisotne na srečanju vrhu v Pittsburghu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Görinc je drugi na vrsti. Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam bi se rad zahvalil obima govornikoma za njen uvod. Mislim, da je položaj dvojno absurden. Absurden je za vedika ude, humanitarne udeležbe držav, u, u, razvitih držav. Evropa se strinja, da mora 27 držav članic nastopati skupno in odločno in da mora se skupaj odzvati na to krizo. Evropski sistem pomeni dodatno, vre, dodatno vrednost, ampak po drugi strani je tako, da lahko nekatere države same izidejo iz krize. To je tudi mnenje, ki obstaja. nobena država AKP nima pravice do svojega mnenja v tem mednarodnem sistemu, ki ste ga predstavili. In mislim, da bi to lahko spremenili. Drugi absurd pa je sledeč. IMF lahko predvidi za Afriko 2 odstotka. Svetovna banka bi morala zajemati iz sredstev, ki so bila predvidena za leto 2011, zato da bi financirala to, kar potrebujemo sedaj. In tudi to je absurdno. Zakaj? Morali bi storiti kaj drugega. Potem pa je tu še en absurd. Morda mi lahko vi pojasnite situacijo glede poslovnih bank v Zahodnji Afriki. Nekateri pravijo, da tu vlada pretirana likvidnost. Dejansko obstaja ali je res, da na kraju samem obstaja veliko denarja, do katerega pa ni dostopa in zanima me, zakaj ni dostopa do tega denarja. Ali je to povezano s pretiranimi eh, previdnostnimi ukrepi? ali pa je to povezano z kapacitetami? To mi lahko, prosim, vi pojasnite. So pa še drugi absurdi. Namreč segmentacija odgovornosti, recimo v svetovni vladi IMF, e ponuja kratkoročne posojila, Svetovna banka pa dolgoročna posojila, Kitajska se praktično ne udeležuje omenili ste zgolj simbolični znesek. Čeprav je Kitajska zelo odeležena pri gospodarstvu na črno v Afriki. IMF in Svetovna banka ter svetovna eh, trgovinska organizacija bi morali, bi morali sodelovati. Ustvariti bi morali mostove med temi tremi organizacijami. Morali pa bi pritegniti tudi mednarodno organizacijo dela. Ta prispeva zgolj površinske stvari. Če bi združili sodelova, v sodelovanju vse te organizacije, bi lahko dosegli napredek. Potrebujemo radikalne spremembe, moramo sodelovati. Če to ne bo delovalo, potem tudi ne bomo rešili problemov. In še zadnji problem. Pravijo mi, da če želimo doseči cilje tisočletja, potem potrebujemo 7-8 odstotkov, pri nas pa vlada odstotek v višini 5 odstotkov, torej tu ni dobri, dobra situacija. Lahko storimo marsikaj. Komisija si gotovo prizadeva, gotovo lahko poiščemo rešitve. Ampak pravkar sem opisal številne absurde in najprej se moramo znebiti teh, sicer ne bomo dosegli napredka. Uh, uh, thank you, Madam Chairman. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Ne vem, kako naj začnem. Začnem bom sporno izjavo. V sobi je slon, mi pa ga ne želimo videti, to zanikamo. Pogosto potujem v Azijo zaradi sorodstvenih. Kitajska raste za 9 odstotno, eh, z 9 odstotki. Indija z osmimi. In danes jutraj smo slišali, da Šrilanka ima najvišjo rast eh, v svetu, na svetu. In če pogledamo vse azijske države, razen Indonezije, te drž vse države rastejo zelo hitro. 57 odstotkov eh, po podatkih IMF IMF-a, e torej 57 odstotkov vse rasti bo prihajalo iz Kitajske. Potem je Indija na drugem mestu. Če pa pogledam potem Britanijo, mojo državo in, in celotno evropsko območje, pa se krči. Um, razen um, Nemčije in morda Francije in uh, vsi ostali se krčijo in sabo vlečemo še uh, eh, Afrika. Imamo, nimamo samo ene globalnega gospodarstva, gospod predsedujoča, imamo dva in če ne bomo priznali razlik, ki, ki so pred našimi očmi in se, se bomo to nehali uh, zanikati in torej dokler se ne bomo nehali slepiti, ko gospod Mitchell je govoril o naših težavah v naših volilnih okrožjih, o problemi z zaposlitvijo in tako dalje v vseh državah Evrope. Potem pa slišimo naše voditelje, ki govorijo, kako so šli v države v razvoju in potem pogledamo na številke, vidimo, da ni nič rešenega. Oni govorijo, samo svojim uh, volilnim okrožjem, zaradi tega, kaj so storili, zaradi tega, da imajo svojo vest čisto. Vendar pa je treba priznati, da imamo tukaj bipolaren svet, ki, se, ki nastaja pred našimi očmi. V redu, to je velik problem za vse nas, vendar pa to moramo priznati. Moramo priznati, da se ta bipolarni svet oblikuje zelo hitro in moramo se vključiti v ta proces. Sicer bomo prišli, prihajali vedno v ta odbor, govorili bomo vedno iste stvari, krati pa bo, se bomo naše gospodarstvo vedno bolj krčila. Najlepša hvala. Sedaj pa ima gospod, eh, besedo gospod Berman. Um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želel bi nekaj podrobnosti glede uh, neke točke, ki sta jo obe, oba imenila. Gospod Kaberuka je povedal, da potrebujemo inovacije. Kaj ti uh, uh, skladi za pomoč so veliko krat um, nekako um, imajo velike težave z procedurami in pravite, da potrebujemo inovacije tudi v Evropski komisiji. Govorili ste o fleksibilnosti ter o um, pomoči strani institucij. Ne spomnim se, ali je kdo izmed vas uh, Eh, omenil Evropsko investicijsko banko, vendar pa bi bil zelo zadovoljen, če bi lahko bili bolj točni, natančni glede načina, kako naj bi se Evropska komisija soočila s tem, eh, s problemom inovacij, hitrosti in načina pri dodeljevanju sredstev. In zanima me tudi, kaj bi lahko naredili za to, da bi Evropska investicijska banka postala resnično razvojna banka. In to bi bilo vse. Najlepša hvala. Sedaj sem pa jaz na vrsti. Mislim, da je naša zgodovinska odgovornost tukaj. In zato bi rada izpostavila dejstvo, kako nesorazmerna so sredstva, ki jih imajo mednarodne organizacije na voljo. Moramo se spomniti, da je svetovna banka imela na voljo 25 milijard dolarjev na leto za pomoč pred srečanjem na srečem G20 in gospod Kabaruka je pred tem srečanjem imel na voljo 5 do 6 milijard eh, dolarjev in proračun mednarodnega denarnega sklada je bil okoli 200 milijard dolarjev do eh, G20, potem so, to, so se odločili, da bodo to zvišali na 1000 milijard. In ko da Ko pa vidimo, da so potem po spojitvi Merrill Lyncha in Bank of America konec decembra eh, direktorjem izplačali 60 milijard dolarjev v bonusih, potem vidimo, da dobijo samo direktori več denarja, kot imata skupaj mednar, Svetovna banka in Afriška razvojna banka. Je to nekaj grozljivega. In torej, načrt, da podpremo uh, evropsko ali ameriško gospodarstvo, sredstva v ta namen so se na obeh kontinentih eh, namenila, na obeh kontinentih se je namenilo na milija, eno milijardo dolarjev. Govorimo za pomoč, ko govorimo o pomoči, govorimo o desetih milijonih dolarjev, potem pa samo pogledamo, kolikšne bonuse se izplačujejo direktori bank. In torej stvari na še naprej delujejo tako, kot so bile v preteklosti, še vedno ne, se ne ukvarjamo resno s težavami razvoja v svetu, ne izkoriščamo vseh možnosti, morda jo imamo tukaj, da nekaj spremenimo. Ne moramo pa pasivno opazovati tudi na osnovi teh Če upoštevamo, da ima mednarodni neravni sklad že tako omejena sredstva, od teh pa le 1,6 odstotka namenja eh, subsaharskim državam, potem je to nekaj spet grodljivega. Predajam besedo gospodu Kašmanu. Najlepša hvala, gospod predsednica. Uh, bi se rad pridružil dejansko vsemu, kar ste rekli in podprl to, kar ste rekli Rad bi se zahvalil za vaš članek, gospa profesorica, ki sem ga včeraj prebral. Um, moram reči, da na žalost sem zaradi tega odločil, odložil večerjo, ampak je bil članek tega vreden. Ta razprava je, oziroma kriza je nekako um, spodbudila k življenju, oživila umirajoči mednarodni denarni sklad, ampak dejstvo je, da moramo, se, moramo tudi eh, Indijo, Brazilijo in uh, Kitajsko vključiti v reševanje te težave, ker tudi te države morajo pristopiti k temu. Komisija govori o učinkovitosti pomoči, ampak jaz se sprašujem, kako je lahko ta pomoč učinkovita, če se države članici pripravijo k temu, da bodo zmanjšali prispevek iz evropskega proračuna za uh, pomoč. Zdi se mi, da je učinkovitost pomoči tako, da zmanjšamo sredstva nekaj nelogičnega. Kako lahko uh, pomagaš drugim državam, če ne moreš zagotoviti preživetja uh, oziroma osnovnih potreb? In to je bistvenega pomena. In prepričan sem, da potrebujemo reformo vseh institucij. Ampak dovolite mi, da sedaj uh, komentiram nekaj stvari, ki so jih rekli moji kolegi in kolegice, s katerimi se v celoti ne strinjam. In to je moj predsednik vlade, ki me kliče. Če me on kliče, potem mu bom rekel, da če mu čestitam, da je združeno kraljestvo se odločilo, da bo povečalo svoje sredstva namenjene za pomoč eh, revnim državam v taki krizi. Gospod Diva je omenil tukaj, da je, smo v fazi zanikanja, gospod Mičel pa je rekel, da je stvar realnosti. Smo dejansko v fazi zanikanja in dejstvo je, da, razvoj, razvite države, da so razvite države ustvarile to krize, ustvarile so je iz čistega pohlepa in sedaj države v razvoju zahtevajo od najrevnejših držav, da plačajo to krizo. In to je nekaj nespremljivo nesprejemljivega. Dejstvo je, da ko prihajajo k nam naši volivci, prihajam iz vzhodnega Londona, iz zelo revne družine, iz zelo revne četrte in rimska katoliška crkva, ki je spodbujala prav nas najrevnejše, da prispevamo denar, da ga pošiljamo v Afriko in države v razvoju, da rešimo revne. Realnost je v tem, gospod Mitchell, prav vi od vseh ljudi bi dobro morali vedeti, kakšna je bila zgodovina Irske, da Moramo imeti dovolj poguma, da vodimo javno mnenje v teh vprašanjih, ne pa da sledimo kot sudski. In najmanj, kar lahko naredimo, in imel sem dovolj poguma, da sem vam prisluhnil in upam, da boste vi tako vljudni, da me boste poslušali. Vsaj upam, prosim, lahko se ne strinjam, ampak nisem še končal, prosim, se ne strinjate z mano, še leko končam. Vsak izmed nas, vsake od svojih držav smo imeli določene. Um, Primeri, ko smo imeli revščino in smo se nekako dvignili iz revščine in vsi na osnovi svoje zgodovine vemo, da se lahko eh, odločno eh, s tem spoprimemo. Ampak res, oglejmo si, kaj se dogaja v podsaharski Afriki in vaš dokument zelo jasno to pove. Morda Nekateri ljudje niso imeli še čas tega prebrati in tudi prihodnosti se ga ne bodo vzeli. Ampak o, o, osredotočimo se na ta vprašanja, ko naše države, razvoj, razvite države se ukvarjajo s podsaharsko Afriko. Uh, nakazila od vseh teh, ki delujejo, ki delajo v bogatih državah in pošiljajo nakazila v revne države, dejstvo je, da ne morejo tega več poslati, ker so ostali v razvitih državah brez službe. E, po, ne, recimo, da so tuje naložbe se ustavile, ker predejstvo in tudi ne, da je izvoz upadel, ker smo, se pre, ker smo nehali kupovati. Go, o, govorimo o ceni nafte, ki je padla in je močno vplivala na države v, v, v, v podsaharski a, a, a, Afriki.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 ideologiji, da to, kar se zgodi nekomu drugemu, je enako pomembno kot to, kar se dogaja meni. Ponosen sem na to ideologijo, ponosen sem na ta načele in zato sem vam obema hvaležen za vaš prispevek in vas bom podprl v vaših prizadevanjih za reformo teh institucij, pa tudi, da se poveča pomoč prav tistim državam, ki so padle v uh, to vrzel eh, pomankanja pomoči. Gospod Simeli, imate vi besedo naslednji izvod. Ja. <clears throat> Hvala lepa, gospod Kešman. Mislim, da ste izrazili nekaj, s čimer se strinjajmo številni v tej dvorani. Rada bi se vrnila k temu, kar je povedal gospod Deva. On je dejal, da je v prostoru slon, zaradi katerega ne vidimo realnost. Ampak največji slon je sledeč. Nekdaj smo verjeli, da globalne krize lahko ločimo v njihovih očinkih od držav v razvoju. In ni mi jasno, kako bi to lahko bilo možno. Ker smo izhajali iz tega, smo izgubili veliko dragocenega časa in tega časa sedaj ne moremo več nadomestiti in ne moremo se več pravočasno in učinkovito odzvati. Potem pa slišim, da sedaj razpravljamo o tem, da moramo omejiti posledice krize v naših državah. To je nedvomno prav, ampak mislim, da to lahko postavimo v kontekst, v ravnotežje v odnosu do držav v razvoju, katerim tudi moramo sedaj pomagati. V Nemčiji smo v zelo kratkem času lahko mobilizirali milijarde, zato da smo lahko rešili ranjene banke in pa da smo eh, lahko črpali denar tudi v industrijske panoge. Dolgo smo razpravljali o tem, ali bi namenili eno milijardo evrov za sredstvo za hrano. Ampak mislim, da to ni uravnoteženo s svetovnimi problemi zame ni sprejemljivo, da v prvi vrsti mislimo na nas, na, nas, laš, na naš lastni status, na položaj v naših državah, manj pa mislimo na to, da se svet pravzaprav grozljivo pretresa in da grozi, da nam bo vse izšlo, ušlo iz rok. Dovolite dve vprašanje. Večkrat je bilo povdarjeno, da so se močno zmanjšala nakazila iz bogatih držav v Afriko. Zanima me, kakšna naj bi bila strateška usmeritev Evropske unije, kako naj bi Evropska unija obvladala usmeritev eh, tokov priseljencev. Ali ni morda narobe, da sedaj rečemo, da ali ni narobe, da so ta nakazila znašala trojni znezek humanitarne pomoči iz Evropske unije? Morda bi morali to rešiti drugače. Pa še eno vprašanje glede Evropske investicijske banke. Manj mi gre za to, kaj ne bi storila Evropska komisija. Vprašanje je. kako lahko podeljujemo kredite, ki dejansko pomagajo državam v razvoju. To je zame bistveno vprašanje pri Evropski investicijski banki. Najlepša hvala. Gospod Guerrero ima sedaj besedo. Hvala lepa, eh, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi uh, gospe Kaberuki in pa gospe Vrt za oba prispevka. V tem odboru smo že večkrat zelo podrobno razpravljali o tej temi. Dejansko lahko trdimo, da imamo opraviti z dvema krizama. Te dve krizi sta med seboj tesno povezani, ampak iz eh, številnih vidikov sta izredno različni. Prvič, kar se tiče izvora krize. Izvor krize za, drž, za eh, razvite države je ta, da je vladal vladal določen način vedenja v razvitih državah. Finančni eh, trgi so bili deregulirani. Trgi so ušli iz tirov. Prišlo je naprimer do mehurčkov, naprimer eh, mehurček eh, nepremičninskega trga. Po drugi strani pa države v razvoju k temu niso nič pripomogle. Razvite države so same zakuhale to krizo. Pri državah v razvoju pa je to povsem drugače. Niso one krive za krizo in posledice so grozljive, manj rasti, manj zaposlenosti, manj nakazil iz eh, tujine in tako naprej. Tudi posledice so različne. V razvitih državah kriza zavira razvoj, ampak samo za določen čas. Za nekaj časa je potrebno zategniti za, eh, eh, pasove, ampak posledice bodo minile. Posledice v državah v razvoju pa so bolj drastične. Tam je bil prekinjen proces, ki naj bi te države popeljal iz krize. In ta prekinitev bo povzročila, da bo na nek način izgubljena ena generacija. Ena generacija bo izgubljena v boju proti izključitvi bedi in revščini dve različni krizi sta to, tudi kar se tiče odziva na ti dve krizi. Obstajajo veliki programi ulaganja, eh, programi davčnih olajšav in tako naprej. V manj razvitih državah je na voljo mnogo manj virov. Dohodki v državah v razvoju so se znižali in tudi denar, ki ga razvite države namenjajo manj razvitim državam, je uplahnil. Mislim, da je kriza v razvitih državah več ali manj mimo, v Franciji, v Nemčiji, naprimer. V Nemčiji dosegajo ta hip kar dobre rezultate, kar se tiče BDP-ja. Napovedali so, da bo kriza do sredine leta 2010 pravzaprav minila. Dovolite še nekaj besed. Kmalo bom končal. Kar pa se tiče držav v razvoju, so posledice nedvomno tu. Človek ima občutek, da je ta kriza, ne glede na to, da se bliža koncu, še vedno tam za države v razvoju. Mislim, da moramo reformirati bretonvudske eh, institucije. Premalo storimo za to, da bi povečali eh, finančna sredstva za te eh, inštitucije. Se opravičujemo, je pomembna razprava, vendar imamo omejen čas in da bi vsakdo lahko hodil čim več govoriti, ampak gospod, to prosim. Najlepša hvala za predstavitev. In če mi dovolite, bom govorila v svojem jeziku. In torej. Če se spusaj, če čas prezental na vas. Hvala lepa. To, kar sta predstavila govornika in to, o čemer so govorili kolegi, ustreza temu, o čemer smo se zelo dolgo pogovarjali. Imamo zelo ambiciozne cilje, Govorimo tudi o tem, da moramo izpolniti razvojne cilje tisočletja, da moramo povečati uradno razvojno pomoč, eh, da jo moramo povečati na niceljih 7 odstotka. Lahko se samo strinjam s tem, kar eh, so povedali kolegi. Biti moramo solidarni prihajam iz države, ki je eh, takoj za Bolgarijo, kar se tiče revščine v, Evro, v Evropski uniji. Pa vendarle poskušamo tudi mi izpolnevati naše obljube. Ne smemo pozabiti, da ne gre samo za učinke posledice, v tem smislu, da moramo nekoliko, nekoliko zategniti pasove. Kajti v Afriki ne gre samo za to, da eh, ljudje živijo nekoliko bolj eh, revnejše, ampak da dejansko umirajo. Upoštevati moramo, da so razsežnosti v Afriki posebno drugačne kot pri nas. Zato mislim, da moramo izdelati hierarhijo prioritet. Finančne inštitucije te krize niso predvidele. Vemo, da niso bile pripravljene. In mi, evropejci, se moramo močneje zauzeti za reforme teh inštitucij. Čez tri tedne bo potekal svetovni vrh eh, Svetovne banke in pa IMF-a. Eh, predložen bo tudi reformni program. In prav je, da obstaja reakcija na to. In pripravljeni smo za to, da bi se udeležili pri tej reformi. Storjeni so bili že pravi koraki. Res pa je tudi, da imajo številne države med nami velike probleme. Pri tem, ko gre za izpolnjevanje obljub, gospod Mičel je govoril o milijonu evrov za eh, pomoč za hrano, ampak ni jamstva za to, da bo denar tudi prispel tja, kjer se potrebuje, torej pri tistih, ki denar potrebujejo. Mislim, da bi morali naše cilje uskladiti z viri, ki jih imamo na razpolago. Potrebujemo hier hierarhizacijo naših prioritet. To je bistvenega pomena. Najlepša hvala. Povračamo se k go gostom, da bodo lahko odgovorili na vprašanja in komentarje. Najprej predajam besedo predsedniku Kaberuki, potem pa še gospe Vuc. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala poslanci. Zelo kratek bom, vendar pa se bom navezal na vprašanje, najprej na vprašanje gospoda Mičla. Afrikans, eh, države v, živi, v Afriki živijo v globalni vasi, um, vedno manje zaposlitev, tako v Evropi kot v Ameriki. In ko se je ta kriza začela, je bilo prvo vprašanje, ki smo si ga zastavili, kaj lahko naredimo sami zase. Kaj lahko naredimo zase? Kaj ti vidite eh, razliko med eh, obvezami, ki se sprejmijo na mednarodnih konferencah in potem nad tem, kaj se resnično stori. In strinjali smo se, da moramo začeti z gospodarskimi reformami. Reforme pa niso samo take kot v Bocvani. Državi, ki smo ji pravkar dali milijardo dolarjev. Vsak, vsi se strinjamo, da je Bocvana naredila vse prav. In torej ni zaradi pomankanja reform, ker, da se Bocvana sooča s krizo. Država, ki bo diplomirala iz odvisnosti od, od zunanje pomoči. Eh, zaradi recimo nakazili stojene in tako naprej, je ravno tako v težavah. Želim povedati, povedati da bi, če, če bi se ta kriza zgodila pred 15 leti, bi bila še bolj škodljiva za Afriko. Eh, številne države v Afriki imajo sedaj šest odstotno rast in to je zaradi reform, ki smo jih naredili. In zaradi tega so za nas v Afriki reforme zelo pomembnega. Nobena reforma v Afriki pa ne bo rešila uh, kontinenta pred podnebnimi spremembami. Nobena reforma ne bo uh, rešila kmetov v Afriki pred podnebnimi spremembami. Nobena reforma ne bo zagotovila da kmetom, da lahko prodajajo bombaž uh, zaradi um, subvencij in tako dalje. Nobena reforma uh, ne, nobena reforma v Afriki ne bo delovala, če zanemarimo eno milijardo ljudi. V Montrealu je bila konferenca, v kateri smo se no, vsi sodelovali in je, kjer smo določili uh, načrt, kaj bodo naredile države v razvoju, glede podnebje, glede trgovine in tako dalje. Želim povedati, da je trajalo, ampak mislim, da v Afriki to, kar se je dogajalo pred krizo, uh, je bilo dobro. In to, tukaj gre za krizo, ki je zunanja in lahko rečete Afričani, dobro, sami poskrbite za njih. Lahko pa rečemo, da to zadeva vse nas in da moramo skupaj najti rešitev. In zaradi tega ustrajamo, da smo bili prisotni v Londonu in v Pittsburghu. Ne zato, da bi prosili za pomoč, ampak zaradi tega, da bi rekli, to je globalna rešitev in zahteva, da smo vsi prisotni. In obstajajo številne države v Afriki, kjer so se stvari odvijala, odvijale zaradi Um, zunanjih ali notranjih vzrokov in sedaj bolj učinkovite. Želim odgovoriti na vprašanje glede inovacij gospoda Bermana. Potem bom pa besedo predal naprej. Torej, glede inovacij. Tudi tukaj imamo obveze, imamo načrte, ki smo jih določili v deklaraciji iz eh, Pariza o učinkovitosti. Lansko leto pa smo ocenili, da je bilo zelo malo napredka storjenega. In zato namesto, da bi imeli um, nov govor o tem, da bi govorili znova o tem, kako bomo učinkoviti, moramo raje izvesti to, kar smo sklenili pred petimi leti. In če želimo uh, to storiti, Afriška banka, Evropska komisija in vsi, uh, vse mednarodne organizacije morajo biti učinkovite. Žal mi je, da ne bom mogla odgovoriti na vsa vprašanja zaradi časovne stiske. Vendar pa se lahko obrnete name vsi, ki imate specifične vprašanja in govorila, odgovorila vam bom. Vendar pa sta tukaj dve vprašanje, na katere bi zlasti rada odgovorila. Prvo vprašanje. In če se navežem na to, kar smo že slišali, mislim, da je zelo pomembno vprašanje ki smo ga slišali na začetku, to je, ki ga je zastavil gospod Mičen. Ko vaša, sam, vaša lastna družba ima velike potrebe, kako lahko utemeljimo pomoč za oddaljene države? Oprostite, morda to ni bilo vaše vprašanje. Včeraj sem torej, to ni vprašanje. Govorili ste o dobrem vladanju in to mislim, da je prav, vendar pa tudi vi morate spremeniti svojo upravo. In prosim, ne pripisujte mi stvari, ki jih nisem povedal. Poslušal sem gospoda Kašmena in strinjam se vsem, kar je gospod Kašmen povedal. Lahko vi pa tudi poslušate, kaj govorijo drugi ljudje. Opravičujem se, pravi gospa Vuc, če sem vam pripisala nekaj, kar, česar niste nameravali povedati. Vendar pa je morda moje, moj odgovor nekoliko drugače. Nobena država v Evropi ni neodvisna od drugih in tudi vaše volilno okrožje, na vaše volilno okrožje bo vplivalo padec vlad v Afriki v preteklih desetih letih. Številne države v državah v razvoju so dosegali počasen uh, napredek proti boljšemu vladanju. Vendar pa jih ta kriza, ta napredek lahko uniči v trenutku in posledice za vaše volilno okrožje bodo nemudne. De, tukaj imamo dva, eh, dva primera. Piratstvo recimo v Somaliji ogroža, ogroža ladje, ki prinašajo dobrine vašemu volilnemu okrožju. In to se je zgodilo zaradi tega, ker je eh, država padla v, v Somaliji. In to je tudi zaradi te krize. In <clears throat> naši problemi v Združenem kraljestvu bodo postali večji v času recesije. In ravno zaradi tega, ker zaradi. Rec, prevoza stvari eh, v državah, kjer ni vlad, postaje nemogoče. V naših demokracijah demokracijah in našo demokracijo moramo preseliti tudi v druge države in to je sedaj ogroženo in mislim, da je to sporočilo, ki jo moramo podati v našem volilnem okrožju. Drugo vprašanje, ki sem ga želela razjasniti, v analizi, da 1,6 odstotka eh, posojil IMF-a e gre subsaharski Afriki, je, da to ni rezultat um, nekaterih tehno, zlih tehnokratov, ampak to je zaradi tega, ker Evropska unija pričakuje od IMF-a eh, e točno to, komu so bila namenjena ta sredstva. Ta sredstva so bile namenjena, prebrala bom Rom, Romaniji, torej kam so šle denar? Romuniji, Srbiji, Mačarski, Belorusiji, Latviji in Islandiji. in Ukrajini. Torej, tukaj si ne moramo privoščiti finančne krize znotraj eh, lastnih meja. In IMF je, se je tukaj izkazal za iz, izjemno učinkovit instrument za eh, Evropo pri širjenju te krize, torej pri omevanju širjenja te krize. In to je vloga, ki jo ima IMF. In zaradi tega sredstva, so sredstva IMF-a bila namenjena za spopadanje z m, mm, krizo v teh državah. In ne bi, žele, ne bi želela, da bi kdo šel iz te dvorane in rekel, da uh, sem tukaj govorila o morda nekih um, o neki, um, zlih tehnokratih v teh institucijah. Teh, člani teh institucij ste morda tudi vi. Te institucije so naredile to, kar ste vi in druge institucije, mednarodne institucije želele. Imajo pa pomembno vlogo pri soočanju s krizo. Vprašanje, ki vam ga zastavljam, je, ali če ste se želeli ukvarjati tudi z uh, šokom, ki je prizadel majhne, majhna gospodarstva. In, on, in to zaradi tega, ker oni nimajo mandata, ki bi jim ga vi podelili, da bi lahko to storili. In zaradi tega je to pomembno vprašanje za vas kot zakonodajalce in o tem morate razmisliti. Potem pa še glede na to, kakšen bi lahko bil odziv Evropske unije. Mislim, da je zelo pomembno, da ta odbor in Evropska unija se osredotočita na tiste instrumente, ki lahko hitro in učinkovito se odzovejo v tej krizi. In kolegi so omenili 500 milijonov evrov, ki so bili dodani tistemu fleksibilnemu mehanizmu. In sam razumem to, da je treba tako, da je treba razmišljati, da je treba uporabiti ta sredstva in potem, kako bomo zapolnili to vrzel. Ne smemo pozabiti, da ta, um, ta denarna pomoč je namenjena za načrtovane dogodke, kot je recimo izobraževanje. Ko pa se če se soočamo z, če, če dajemo denar za krizo, potem seveda uh, bomo porabili denar, ki je bil namenjen za druge, uh, za, za druge stvari in to bo imelo seveda posledice. In zaradi tega mislim, da bi se ta odbor moral tudi s tem uh, spopasti. Žal pa nima več časa, da bi lahko odgovorila na več vaših uh, odličnih vprašanj. Hvala. Thank you. Najlepša hvala obima. Vaši vajni prispevki so zelo pomembni za nas. Delamo na. Pripravljamo resolucijo, ki jo bomo predstavili na sestanku G20 in eh, pripravljamo vprašanje, ki ga bomo zastavili komisiji. Torej, vključili bomo eh, tudi vaša razmišljanja v to naše delo. Zaradi tega se vam še enkrat zahvaljujem. So Sedaj lahko dodamo um, amandma glede na informacije, ki smo jih slišali. To pa lahko naredimo samo z ustnim amandmajem uh, na podlagi 148. člena. Obveščam vas, da nas je kontaktiral Mednarodni denarni sklad in delegacija na visoki ravni tega sklada se želi sestati z nami, da bi se pogovorili o posojilih državam z nizkimi dohodki in sicer bi se to zgodilo 8. septembra naslednji teden. Prejeli boste um, zapisnik tega sestanka po elektronski pošti. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Če želi ta gosta ostati, sta seveda dobrodošla. Pogledali bomo proračun. Imamo poročevalca o proračunu za leto 2010 in odločiti se moramo za rok za odajo amandmajev, predlogov sprememb. Besedo predajam Geju Mičelu, da predstavi osnutek mnenja. Najlepša hvala. Znova spregovorim, zdi se, kako da, um, da so samo moje, moji prispevki, da se narobe tolmačijo, vendar pa bom vseeno govoril. Torej, besedilo glede proračuna se osredotoča na točke, ki so zelo pomembne za razvojno pomoč, kar zadeva proračun. Imamo tukaj, uh, govorimo o finančni krizi in podnebnih spremembah, obe temi sta poudarjeni sta bili podarjeni tudi v govoru Gonile Carson včeraj v, pred tem odborom. Ali, gospa predsedujoča, ali lahko nadaljujemo? Nekoliko nemirajo v dvorani. Glede finančne krize je komisija predlagala ukrepe za pomoč državam AKP. Uh, eh, ampak za, tega pa ni za države DCA. Kljub temu, da več DCI, kljub temu, da drž, številni ljudje živijo v uh, Aziji, mislim, da bi to morali storiti uh, prek strateških dokumentov, ki so v pripravi in kjer pripravljen tudi poročilo za, uh, ta, za ta odbor. Sredstva so bila že namenjena za države Azije in Latinske Amerike, še preden smo slišali za nastanek ekonomske in finančne krize. Potrebe iz te krize so dodatne in zaradi tega tudi sredstva morajo biti nova, torej dodatna. Torej, imamo dodatne potrebe in imamo tudi dodatna sredstva. In zaradi tega uh, Eh, moramo znova razmisliti, kako pomagati tem državam. Drugo vprašanje pa so podnebne spremembe. Tukaj sredstva v proračunu še zdaleč ne zadoščajo za olajšanje in prilagoditve. Predlagam dodatnih 35 milijonov evrov tako da bi skupaj imeli 52 milijonov evrov glede na to, kar sem včeraj slišal uh, od komisije in torej predstavil bom ustni amandma. Vemo, da bomo potrebovali veliko več sredstev uh, preden, pred letom 2013, ko poteče trenutna finančna perspektiva. Zaradi tega komija, komisija mora uh, podati neko novo razmišljanje in zagotoviti ta sredstva. Seveda, Vemo, da je sredstev malo, ampak sredstev je malo zaradi tega, ker dogovor glede eh, finančne perspektive je določal preniske pragove za sredstva, ki, eh, za sredstva, ki se um, porabijo zunaj skupnosti. In zaradi tega menim, da je to treba znova proučiti. Potem pa bi želel protestirati nad prakso, ki smo jo uporabili prejšnjo leto in letos tudi. Eh, pri tem, da torej dobivamo nepopolne informacije glede proračuna in da nam uh, več podrobnosti podajo tik pred koncem, uh, ko, pred, pred zaključkom um, tega mandata. Včeraj zvečer ob 6.20 sem dobil elektronsko pošto in torej to ni spremljivo. Imam, ma, imel sem na voljo manj kot 24 ur pred glasovanjem v, tej, v, tej, v tem odboru. In In torej že lan, lansko leto sem oddal tak uh, proste, protest in sedaj bi znova želel protestirati proti temu. Tukaj gre za zakonodajni odbor in komisija mora to upoštevati in mora sprejeti kritike glede tega poznega obveščanja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, thank you, Mr. Mitchell. I would like to now open the floor Sedaj besedo predajam članom. Izvolite. Um, ja, heel kort, voorzitter. Uh, ik denk dat, uh... Hvala lepa, gospod predsedajoči. Mislim, da je kolega Mičel izdelal zelo dobro poročilo. Naša naloga oziroma naloga našega odbora je, da si prizadevami za to, kar je nam pomembno v tem odboru. In to je v redu. Naj dodam to, da so nekatere predloge, eh, predloge sprememb kolega Beskurta na nek način skozi zadnja orata takšna, da eh, so za nas posebno nespremljiva in tako ne bo šlo. E, e, ja by som v krátkosti chcela zdôvodniť e, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko bi utemeljila svoje predloge sprememb. Dejstvo je, da sem vseh, vseh svojih predlogov predlogi sprememb podpirala zdravje žensk, zdravje mater. In mislim pa, da v tem primeru Evropska unija ne bi smela podpirati enakih praks v, oziroma takšnih praks v državah v razvoju, kot so splavi. Ker to preprosto ni v pristojnosti držav članic Evropske unije in zaradi tega sem uložila ta predlog spremembe. S podpiranjem spolavo v država v razvoju dejansko podpiramo konkurenčnost teh držav, ki so dejansko v razvoju. Mitchell. Gospod Mičel, prosim, imate v zvezi s to točko kaj zapovedati? Ja, gospod predsedujoči, če sem pravilno razumel, ali Ali eh, lahko mi gospa Zaborska tukaj popravi, ali gre tukaj za prisilne eh, splave, ali mi to hočemo, v čem je težava? Ali mi glasujemo sedaj proti prisilnim, v čem je težava? Ne vem, jaz sem to tako razumel. Mislim, da je gospa Zaborska zelo jasno povedala, da je formulacija našega eh, predloga sprememb prav proti s prisilnim splavom. Kdo bi lahko to podprl? Ampak namen ji bi bil, da se postopoma napade sam splav, vendar pa ženske imajo pravico se odločiti. Ampak gospod predsednik, ne strinjam se s tem tolmačenjem gospoda Bermana. Ali tolmačen, to je tolmačenje gospe Zaborske. Ma ni pomembno, katero je stališče gospe Zaborske. Vprašanje je, kakšno formulacijo imamo v predpisu. Ukvarjamo se z vprašanjem prisilnega splave. In mislim, da ni gospa Zaborska spremenila svojega stališča, morda ni bilo sploh v njenem namenu, morda je šlo za vprašanje tolmačenja. Gre za prisilne uh, splave in mi smo to odprli. Gospod Berman, če smo pravilno razumeli, tukaj razpravljamo o predlogu sprememb, ki ga imamo pre, pre, uh, eh, pred seboj. O tem bomo morali razpravljati, poz, glasovati pozneje in do 10. septembra imamo čas to sprejeti. Mislim, da ni nikogaršnji namen, da eh, spreminja vprašanje, ki ga imamo sedaj črno na belem papirju in to je vprašanje uh, Eh, prisilnega splava. Ne, pravi gospod Berman, danes se glas Vatikana zelo dobro sliši. Gospod tam zadaj, sargenti. Imam Že besedo? A, to je bilo hitro, jaz sem samo poskušala prijaviti k besedi. Ne, ne gre za vprašanje splava. Ne, nimam, nimam namena govoriti o splavu, bom pozneje. Aha, gospod Kešman, prosim. Najlepše hvala. Ne bom omenjal ne papeža, ne Vatikan. Bom pa rekel naslednje. Seveda moramo gledati predlog spremembe, ki ga imamo pred seboj. Moramo pa razmišljati tudi o posledicah predlogov sprememb, ki jih sprememo. No, in prepričan sem, da je gospa Zaborska jasno postavila, katere bodo posledice. To, kar bo prišlo v prihodnosti, na men moje politične skupine in upam, da tudi na men drugih političnih skupin, je, da glasujemo proti tem predlogom sprememb. Če nas kdo uspe prepričati, da uh, s tem še vedno ščitimo pravico žensk do uh, svobodne odločitve, potem bomo to podprli. Ampak po mojem, ko, ko, kakor sem razumel um, komentarje gospe Zaborske, potem to nekako izvlači tekst uh, iz konteksta in s tem prikrajšamo ženske na njihovo pravico do odločitve. Hvala. Gospa tam zadaj. Catherine Grace se imenujem. Jaz bi rekla, rekla samo, da Tudi naša skupina se popolnoma strinja s tem, kar je pravkar izrazila skupina socialistov. Ko pre, socialistov. Ko sem prebrala te predloge sprememb, sem bila res eh, strašansko presenečena. In torej popolnoma se strinjamo s tem, kar ste vi rekli, gospod Kešman, seveda. Like eh, gospa Zaborska, bi radi repliko na to? Eh, jo. Zelo kratko repliko imam na to in sicer ti, ki so v poročilu omenili, da bi morali prepovedati prisilne splave, je to bila gospa Gomeš v prejšnjem sklicu parlamenta in nisem prepričana, da bi, ne zdi se mi, da bi gospa Gomeš nekako zastopala izredno desničarska stališča. Res, Moram reči, da sem vas zavedel s tem, da sem rekel, da bomo do 10. septembra glasovali. Pet, čez 15 minut bomo o tem glasovali, torej imamo zelo malo časa. Glasujemo pa o tem, kar imamo na papirju. Kljub temu, gospod Deva, zagotovo mi boste dovolili, da povem to, kar je vsem očitno. Moramo upoštevati, da imamo namenske ali ne namenske posledice, ki se bodo nastale zaradi tega, kar sprejemo v te odboru. A gospod predsednik, dosti imam že tega nesmisla. Gospa Gomeš je ta predlog spremembe predlagala, gospa Gomeš, eh, lani in ta predlog sprememb smo v tem odboru enoglasno sprejeli. Problem je v tem, da isti predlog spremembe predlaga gospa Zaborska in sedaj ljudje to ekstrapolirajo in pravijo, da ne gre za prisilne splave, ampak na splave. Podpirajo dejansko, eh, podpirajo prisilne splave v tem, zato gre. Gospa Gomeš je imela popolnoma isto formulacijo lani, v istem odmoru, je popolnoma iste besede. Gospod Berman. Sedaj, ko smo se spustili vsi v tolmačenje besed drug drugih, hočem zelo jasno povedati, da bo socialisti ne bodo nikoli podprli prisilnih splavov. Mislim, da je to popolnoma jasno. Dobro, veseli me, da ste to, raz, eh, eh, da ste to po, eh, razjasnili, da socialisti ne bodo podpirali prisilnih splavov. Brez mikrofona govori predsednik. Sedaj ob obtožujemo komisijo tukaj zelo resne kršitve, ker komisija parlamentu ni dala dovolj časa, da spreme predsednice, sedaj pa je gospod Martin tukaj, ki se mora soočiti s tem vprašanjem. Izvolite, gospod Martin. Gospod Martin, jaz eh, tukaj nisem tista odgovorna oseba, ki imamo direktorja, ki se ukvarja z našimi vsemi zunanjimi programi na področju predpristopnih pogajanj. In to počnemo predvsem prek naših delegacij oziroma predstavništev države. Najprej bi rad odgovoril na komentarje gospoda Mičela glede pretoka informacij. Kot sem že hot, skušal izpostaviti v svojih pojasnilih, mi skušamo predlog proračuna pripraviti m, mm, precej hitro. Smo ga parlamentu že poslali maja, torej so pripravljalna dela se začela že januarja in to je eden izmed razlogov, zaradi katerih morda te informacije niso prav tako osvežene ali natančne, kot bi lahko bile, ampak dejstvo je, da moramo to narediti v najkrajšem možnem času. Popolnoma cenim, eh, da je komisija, vaš odbor, da je, da je komisija poslala uh, pismo z eh, amandmaj, to mm, posredoval sem ga takoj že včeraj, ker, ker se popolnoma zavedevam, da so to vprašanja, o kateri smo v tem odmoru razpravljali še včeraj in torej uh, Eh, se popolnoma strinjam, da nimamo, nimate v tem odboru dovolj časa, sploh poročevalec nima dovolj časa, da odgovori na vse te spremembe. Se opravičujem za to, mi je žal za to, prepričan sem, da lahko zagotovim eh, tako poročevalcu kot temu odboru, da bomo v eh, proračunskem postopku skušali zagotoviti, da stvar eh, čim hitreje sprejmemo in vam omogočimo, da, stvar čim, eh, da imate dovolj časa, da se ukvarjate. Eh, Z veseljem se bom z vami pogovoril o vseh nesporazumih, ki nastajajo prav zaradi tega, ker naj bi komisija dala premalo časa za razpravo. Skušamo pač ustvariti boljšo, boljšo vzdušje za sodelovanje, boljše pogoje za sodelovanje. Pa še dve eh, kratke točke bi rad omenil. Do danes do podan smo slišali veliko um, komentarjev o sredstvih namenjenih za uh, hrano, ki se, se je sprejela uh, eh, za nje in o težavah eh, pri dobivanju sredstev za četrto poglavje upam, da se bo uh, do pristojni organi za proračun strinjali, da bomo ta sredstva preselili iz drugega um, poglavja in sicer od sredstva namenjenih evropskim kmetom, da se ta sredstva preselijo k revnim kmetom v devetih državah. To ni bilo sprejeto, zato smo se morali potruditi, da najdemo finančna sredstva za četrto poglavje. Uporabili smo vsa možna sredstva, s tem smo tudi spreminjali in eh, uvajali spremembe medinstitucionalnih dogovorov in torej mednarodna pomoč dobro nas napreduje. Komisija ima sedaj na voljo več kot 900 milijonov evrov. Eh, obvezali smo se že za 700 milijonov evrov, še 820 milijonov evrov pričakujemo do konca letošnjega leta, uporabili bomo še dodatnih 440 milijonov evrov v ta namen in torej prepričan sem, da si tudi gospod Mičenil prizadeva, da bi lahko mednora, Evropska unija hitro in učinkovito reagirala na finančno krizo. Upam, da bo, ampak da to lahko naredimo, moramo delovati tam, kjer so težave nastale. E, prepričan sem, da so se potrebe, ki ste jih izpostavili eh, v drevnih državah, so zagotovo potrebe, ki jih moramo nekako Eh, ki, na katere moramo odgovoriti. Nekatere od teh držav so že prijele pomoč v obliki hrane, ampak glede za kompleksna med seboj povezana vprašanja. Eh, komisija je v dokumentu, ki ga je priložila eh, včerajšnjemu dopisu, pripravila mm, predlog sprememb za pridobitev sredstev pod četrtim poglavjem in skušali se bomo uh, tako eh, soočiti s tem vprašanjem, da imamo omejeno količino sredstev. Jasno pa je, da nismo čarovniki, ne moremo tukaj pričarati teh sredstev in torej sredstva, pridobivanje sredstev mora biti ena izmed naših poglavitnih nalog. V srednjeročnem pregledu pregledujemo V okviru DCI-ja eh, pač skušamo to spremeniti. Eden izmed eh, drugih razlogov za to prožnost je to, da skušamo zagotoviti učinkovitost izvajanja. To, kar dejansko dobimo, to tudi porabljamo. Generila Carson je včeraj rekel, da je komisija bila prijetno presenečena nad učinkovitostjo vseh teh sredstev v minulih letih. Uh, Eh, pripravili bomo podrobneje informacije z brošuri z naslovom Better Faster More. Eh, zelo na kratko, to, da včerajšnji dopis eh, vključuje tudi sredstva za Palestino, tudi sredstva za boj proti podnebnim spremembam, pa tudi sredstva v okviru razprav Svetovne trgovinske organizacije o trgovini z bananami. In torej, gospod predsednik, upam, da sem s tem um, pokril vsa ključna vprašanja. Nekatere gotovo, zagotovo ostajajo še odprta, kar pa zadeva v proraču, spremembi proračuna. Močno pozdravljamo, da ste uh, predloge PDB-ja na novo upoštevali. Za žrtve potresa uh, smo na uh, zaslišanju v torek slišali komentarje in to smo si postavili pač za prioritetno nalogo. Slišali smo komentarje na ocenjevanje. Upam, da smo v DCI-ju to tudi ustrezno, ustrezno pokrili. Videli boste rezultate v našem letnem poročilu, ki je sedaj že na voljo. Kar pa ta deva točko 5529 o človekovih pravicih, nam je ta pojasnitev všeč, ker je to predstavljalo težave v drugih mednarodnih. Um, sodelovanjih, UNFAP predvsem in tudi instrument za človekove pravice in demokracijo. Čisto na koncu, kar zadeva amandma 5508, eh, imamo v osnutku proračuna že pripravljena sredstva za te dejavnosti, kar pa zadeva 5532, bi radi videli, da se to financira iz novega IC. Gospod predsednik, zahvaljujem se vam za potrpežljivost in upam, da bomo zelo dobro in tesno sodelovali gospodom Mičelu, da tudi on lahko opravi svoje delo. Najlepša hvala gospodu Bedingtonu. Obširne komentarje. Vem, da je obljub nikoli več uh, dovolil komisiji, da prisili komi, uh, eh, parlament v uh, sprememb, sprejetje sprememb brez eh, pravočasnega obvestila. Prav tako se mu zahvaljujem za uh, denar, ki ga je namenil eh, za uh, hrano in sedaj predajem besedo spet uh, predsednici odbora. Uh, chair, my apologies, but I was still on that list. For... Gosp gospod predsednik, eh, gospod predsednica, opravičujem se, jaz sem mislim, da je bila nas, da se znamo govornikov za proračunsko razpravo, mislim pa, da sedaj zapiramo razpravo o tem. Ja, izvolite, imate besedo. V odgovor na zadnje komentarje komisije glede amandmaja 5502 eh, glede Köbenhavna in torej eh, predloge spremem zelenih in rada bi uložila ustni predlog spremem 5533, s tem, da ta predlog eh, spremenimo v pilotni predlog. Tukaj smo imeli nekaj tehničnih zapletov glede pravne podlage in torej s tem, pa ko to spremenimo v pri, pilotski projekt, potem se rešimo te težave, potem in imamo zeleni še možnost dokazati komisiji in svetu ministro, da hočemo imeti ustrezna eh, finančna sredstva za boj proti podnebnim spremembam v tretjih državah oziroma državah v razvoju. In upam, da bo naš odbor oziroma parlament podprl moj predlog. Hvala. I am now going to announce to you the results of the coordinators meeting. Sedaj pa samo napovedujem stanek eh, koordinatorjev. V torek 7. septembra, 8. septembra, gospod Kačmar in gospod Mičel bosta eh, poročevalca, oba bosta zastopala. Eh, skupina Evropske ljudske stranke. Odločili smo, da bomo pripravili dva dodatna poročila na lastno pobudo. Revščina v državah v razvoju. Lajšanje revščine v državah v razvoju. Evropska ljudska stranka bo pripravila to poročilo. Druga revizija partnerskega sporozuma med AKP-em in Evropsko unijo, torej katonovskega sporozuma, tukaj imamo torej predlog uredbe, ki bo nalagal različne eh, omejitve za pravne osebe in glede na situacijo v Somaliji. Tudi tukaj bomo pripravili mnenje na isto temo za Zimbabve. In to je resolucija, ki omogoča višanje sredstev in uh, varstvo ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo. To mnenje bo pripravljeno samo, če bo uh, odbor LIP pripravil poročilo. Torej, mi smo podali predlog za uredbo sveta glede finančnega instrumenta za sodelovanje z industrializiranimi eh, in drugimi državami. Uh, in predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta, ki bo popravila uredbo, ki ustanavlja instrument za stabilnost. Potem smo ustanovili delovno skupino, vsaka delovna skupina bo imela šest polnopravnih členov in šest nadomestnih. Delegacije smo zaprosili, da um, pošljajo svoje predstavnike uh, na sestanke delovne skupine. Uh, uporabljali bomo um, Hontov sistem in torej vse um, imenovane stranke. Podpredsednike bo vsaka delovna skupina uh, izvolila. Podpredsednik mora prihajati iz druge skupine kot predsednik in po možnosti iz kakšne manjše skupine. Gospa predsedujoča, mislim, da smo se strinjali, da instrument, ki ni DCA za sodelovanje, uh, torej da bo prihajal iz naše skupine. Da, prav imate. Da, to bomo unesli tudi pisno v dokument. Hvala za ta popravek. Govorila sem o podpredsedniki. Mandat je dve leti in pol za del, te delovne skupine. Vsaka delovna skupina bo ustanovi, torej bo imela svojo delovno metodo. Imeli bomo stalnega poročevalca za pomoč in za, torej za človekoljubno uh, pomoč. Ta mandat je bil potrjen in odprto bo se za, eh, za vse zainteresirane člane tega odbora. Potem bodo potekala uh, Eh, pogajanja glede kotonskega sporazuma med uh, sedaj in februarjem leta 2010. Potekala bo tudi izmenjava mnenj za komisijo glede situacije pri pogajanjih. Potem pa delegacije za leto 2009. Dva člana bomo poslali na misijo v Bangladeš, tako da, zato da bi proučili DCI in tudi uporabo skladov za uh, eh, prehranjevanje prehransko pomoč, zlasti v tistih regijah, ki eh, jih je najbolj prizadela kriza. Tontov sistem bomo tukaj uporabili, torej eden zelenih in en član eh, ljudske stranke. Potem bomo imeli uh, eh, post-GPI misijo dvakrat po pet članov, Zimbabve bo prva prioriteta, Bocvana bo druga prioriteta. Tudi tukaj smo uporabljali uh, Dontov sistem za, za delegacijo v Zimbabve, en EPP, en SED, e en. SD, en Alde in tako dalje. Bocvana 3, EPP, NSD. Torej, eden od članov pre, bi, bi moral že prej biti član uh, te delegacije. Potem pa smo pogledali eh, še mm, na kvoto, dodatno kvoto za misije. Skušali bomo del te kvote uporabiti za to, da bi poslali tretjega člana v Bangladeš. In če bo to temu tako, potem bomo, bo ta član prihajal iz Alde. Skušali torej bomo dobiti avtorizacijo, da bi uh, en, enega člana poslali na skupščino Združenih narodov v oktobru. Potem pa bo uh, član, eh, naš član opazoval volitve v Mozambiku 22. oktobra in to bi moralo biti tudi eh, prednostna naloga pri opazovanju volin. Potem pa še, le, eh, še zaslišanja za ostanek leta 2009, štiri zaslišanja med samimi sejami in to sta dva dneva, 9. in 10. novembra. Glede posledic globalne finančne krize v državah v razvoju s sodelovanjem strokovnjakov. Strokovnjaki bodo Jeffrey Sachs, potem gospod Guttenšefrov iz Norveške, potem pa še dva uh, strokovnjaka, ki jih bo skupina določila. In Eh, prosim, da eh, ti, da mm, predlogi za naslednje leto pridejo pred naslednjim sestankom koordinatorjev. Potem bi te strokovnjake vabili torej za kratke debate v, na naslednjih srečanjih. Potem glede na poročilo uh, sodi, uh, računskega sodišča bomo organizirali skupno zaslišanje z potem pa glede proračuna za leto 2009, eh, ki izhajajo še iz prejšnjega odbora DEVE in to je potrjeno. Politične skupine in koordinatorji so eh, torej bodo razmislili o postopku 5. oktobra na sestanku koordinatov. Potem bomo imeli skupni sestanek z gospodom Zubo Zaidom in generalnim komisarjem, ki ga, bo, ga bomo vodili skupaj še z, drugi, z drugim odborom 10. septembra. potem bomo sodelovali tudi na nekem posvetovanju in sicer ena ženska in en moški. O tem bodo koordinatori uh, eh, glasovali na naslednjem eh, srečanju, da bi torej izvolili dva člana. Potem 28. septembra bo sprejem. Skupno srečanje z AFETom bo 12. oktobra v, pri, v prisotnosti Ross Dave Giro. Potem neformalna srečanje med Concordom in Deve. Imenovanje podpredsednika glede enakosti med spoloma. Gospa Diro je bila imenovana za dve leti in pol. potem glede uh, konference v Kopenhagnu. Tukaj bomo pripravili resolucijo in bomo prosili za razpravo na plenarnem zasedanju uh, o posledicah, podnebnih posledicah za države v razvoju. Potem glede sporazuma v Maroku imeli bomo izmenjavo mnen z pravno službo in se odločili za morebitne, uh, morebitne nadaljne ukrepe. <clears throat> Potem izmenjava mnen glede Mauretanije s svetom in predstavniki komisije, potem izmenjava mnen glede uh, volitev v Afganistanu, zlasti na njihov vpliv na razvojno sodelovanje tako da bi organizirali skupno, uh, skupni sestanek z AFET-om. Prosili bomo, da delegacija Karefum bi sestavljalo 14 članov, polovica iz našega organa, eh, iz našega odbora in sicer tisti, ki so člani skupščine AKP. Deve deve se bo posvetoval, preden bomo eh, torej določili, kako velika bo ta skupina in skušali doseči skupni dogovor, ki bo sprejemljiv tudi za koordinatorje. To je bilo sedaj zelo dolgo poročilo. Prosili ste za besedo. Izvolite. Euh, Hvala lepa. Gospa predsednica, Ne bom predolga, ampak dovolite eno pripombo. Imamo eno osebo po delegaciji. In če se držimo poslovnika, potem mora to biti tako. Ne želim sedaj o tem razpravljati. Nekaj smo o tem govorili že včeraj, oziroma tukaj eh, to ni zapisano v poslovniku. Gospa predsednica, to ni mogoče. V pravilniku, v poslovniku tega nimamo. To ne more biti. Ves čas, ko sem deloval v tem odboru, smo, eh, se vsi dobro veste, da sem zelo vestno se ukvarjam s svojimi. In mi smo večja poskupina od vas, torej spremite posledice. Dosegli smo sporazum in, ga, eh, in stojimo za tem. In nočem poslušati teh pedan, pedanskih tukaj nesmislov, ki so jih pač ljudje v podrejenem podložaju tukaj zaradi svoje zakompleksanosti sprejemajo. Ignorirajte, prosim, ignorirajte to. Gospa predsednica, imeli bomo sestanek uh, kom, uh, koordinatorja. Ne, moramo se, eh, ne, ne, ne imamo časa se ukvarjati s tem, imamo zelo poln dnevni red in moramo še delati naprej. Gospa predsednica, mislim, da je popolnoma nepomembno in bleumno, da se tukaj uh, žalimo na osebni ravni. Je popolnoma neprofesionalno. Gospa predsednica, ne bom tega peljal naprej, vendar moram reči, da danes, do povdan smo imeli tukaj na, na, na, na, na mizi uh, Sveti sedež Vatikan, uh, e, Rimsko-katoliško crkvo in to je vse nesmiselno. Prosim, nekom uh, spravljajte vsega na neke osebne komentarje. To. Ja, veste, veliko energije imate tukaj v tej dvorani, da raj, raj, dajmo to energijo uporabiti na koristen, konstruktiven način, kot pa takole. Upam, da imate vsi svoje glasovalne kartice ali začnemo lahko z glasovanjem. Pozabite, da je čip mora biti odbrnjen na spodnjo stran. Imate tri gumbe, tri tipke. S prvim glasujete za, s srednjim se vzdržite, z rdečim desnim pa glasujete proti. Dajmo to preizkusiti. Odpiramo torej elektronsko glasovanje, samo da preverimo delovanje. Imate kartice v napravah? potem pa preizkusite gumbke. Z levim glasujete za, srednji gumb se vzdržite, desni rdeči pa je proti. A to zdaj je tajno glasovanje tukaj. Aha. Damo še enkrat preizkusiti. pour, euh, pour l'ouvrir. C'était ça. Voilà, ça c'est vote. Maintenant, aucun vote. We vote. Now it's open. This is now it's working. Yes. And then you close it here. And then you show it on the screen. Yes, now. And then then we start again. Okay. Okay. okay.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 predlaga cela vrsta, samo gospod Pejon je sedini omenjen. Naj vam povem, da sem ta predlog spremembe podpisala jaz, gospa Milta in naslednji, ki jih naš, našte. Uh, eh, <clears throat> Madame Tratman, monsieur Berman, monsieur Sassoli, monsieur Martinez, monsieur de Kaiser, monsieur Tirolien, monsieur Kassman, monsieur de Rossa, madame Sargentini, monsieur Toya, madame grass monsieur désir monsieur staes et monsieur arif. so now we are going to open the vote. odpiram torej glasovanje glede tega predloga sprememb. odprto. glasovanje odprto, prosim. They, are, they have problems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 some shit. shit. As there was a problem with one voting box. Torej, imeli smo težave samo z eno glasovalno napravo, lahko torej odpremo znova glasovanje. Prosim, še enkrat glasujte, ker smo jim, je bilo to samo prvo odpiram glasovanje, torej o prvi predlog spremembe k ustnemu vprašanju, prosim. Yes. Has everybody voted now? A ste vsi glasovali? Vote is closed. Zapiram glasovanje. To je. Adopted. Stvar je sprejeta.

We have to close? No. They're asking for the word, aren't you? I don't know what they're doing. It's not working, your voting box? <laughs> Veste, včasih se zgodi, da poslanec dvigne roko. Veste, da sem začetnica, sem mislila, da ste posili z besedo. Ne. Poslanec, ki predstopa določeno politično skupino, dvigne palec gor ali dol, da nakaže svojim kolegom iz politične skupine, kaj naj glasujejo. Torej zaključimo glasovanje. Sedaj je predsednica bila o tem informirana. Tudi to je sprejeto. In odpiram glasovanje o predlogu spremembe PJU. Odpiram glasovanje torej. Has everybody voted? The vote is closed.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 iz sekretarjata me opominjajo, da moramo še pred tem glasovati o spremenjenem celotnem besedilu, torej prvem glasovanjem. Zaključimo glasovanje. Se opravičujem, res eh, tukaj ustvarjam zmedo, se zavedam tega, ampak glasujemo o končnem besedilu spremenjenega besedila ustnega vprašanja komisije. Odpiram torej še enkrat glasovanje. Prosim. Stvar je sprejeta. Torej, prejdemo na naslednje glasovanje. Glasujemo o predlogu resolucije. Ali lahko prosim za glasovanje v bloku 10 do 24, ali lahko ložim ustno spremembo?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 31. predlog spremembe, torej ustni predlog spremembe, formulacijo bi spremenili in sicer must be integrated into in, in v formulaciji must not be dissociated from. Odpiram glasovanje. Zaključimo. Prehitro. 20, okay. Adapted. Uh, amendment thirty two pardon can we vote uh, a block vote from thirty two Ali jih lahko 32, 33, 34 glasujemo v uh, enem sklopu? Hvala za ta predlog, dobra zamisel. Torej, odpiram glasovanje o predlogu spremembe 32. Zaključimo glasovanje. Sprejeto. Vote is open on amendment 33. 33. Prosim, zaključimo glasovanje. Prijeto. 34. predlog spremembe. Torej, odpiram glasovanje sedaj. Še ne. Okay, open.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 35. predlog spremembe, Arsenis. Ne, to se spoji. Če sta oba sprejeta, bomo o tem glasovali, odpiram glasovanje. Zaključimo. sprejet. šestintrideseti Rinaldi odprto zaključimo glasovanje sprejeto amendment 37 mr Gorens Gorens sedemintrideseti odpiram glasovanje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 zaključujem glasovanje. Sprejeto. Štirideseti predlog spremembe, gospod Kačmarek, odpiram glasovanje. Zaključujemo glasovanje. Zavrnjeno je rekla predsedujoča, da je sprejeto, vendar zavrnjeno. Potem se popravljam. 41. predlog spremembe je bil umaknjen, 42. od. Moramo glasovati o 42. 42. gospod Pejl, glasujemo. Zaključimo glasovanje. prejet. 43 odpade, če je 40 ali uh, ni, o tem moramo glasovati. No? No, torej 43, odpiram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 44, Joli Keller in Sargentini. Odpiram glasovanje. Zaključujemo glasovanje, sprejeto. 45. 45. predlog spremembe, to ja, odpiram glasovanjem. Zaključamo glasovanje, sprejet. Amendment 46. 46. predlog spremembe, Žoli Keller in Sargentini, odpiram glasovanje. Everybody has voted. Vote, vote is closed. Zaključujemo glasovanje. Adopted. Amendment 47. Tirolien de Sirepeyon. Odpiram glasovanje. Everybody has voted. Zaključujemo glasovanje. Sprejeto. 48. predlog spremembe, Kačmarek. Odpiramo glasovanje. Voted. Vote is Zaključimo glasovanje, zavrnjeno. Amendment 49. 49. predlog spremembe, Žuli Keller in Sargentini, odpiram glasovanje. Zaključimo glasovanje. Sprejeto. Amendment 50, Zimmer, vote is open. Odpiram glasovanje. 50, Zimmer. Zaključimo glasovanje. Sprejeto. Amendment 20, 51. 51. Predlog spremembe, Sargentini, Jolie Keller, za supiran glasovanje. Zaključimo glasovanje, zavrnjeno. Uh, amendment 52, Arsenis. 52. Predlog spremembe, Arsenis, odpiram glasovanje. Zaključujemo glasovanje. Sprejem. Adapted. Next one is withdrawn. Amendment 54. Zimmer. Naslednji predlog spremembe je bil umaknjen. 54. Cimer. Odpiram glasovanje. Everybody has voted, voted. Zaključujemo glasovanje. Sprejeto. 55. predlog spremembe Žoli Keller in Sačin Fini odpiram glasovanjem. Zaključimo glasovanjem. Sprejeto. Yes. 56. 56. predlog spremembe, glasovanje po delih, gospa Sargentin je to zahtevala. In bomo najprej torej glasovali. Mislim, da mi ni treba tega pre, pre, prebrati. Torej prvič najprej glasujemo o prvem delu. Odpiram glasovanje. Zaključimo glasovanje. Sprejeto. Sedaj. Now we are going to what on the second part.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 58. predlog spremembe, da je Kajzer, ki nam glasovanje. Zaključimo glasovanje. Sprejeto. 59. predlog spremembe, Kačmarek, odpiram glasovanje. Zaključimo glasovanje. Sprejeto. Prejdimo torej na uh, vodne navedbe. Tretji predlog spremembe, Arsenis odpiram glasovanje, zaključimo glasovanje, sprejeto. Četrti predlog spremembe, Jolie Keller in Sargentini, odpiram glasovanje, zaključimo glasovanje sprejeto. Peti predlog spremembe, isti predlagatelji, odpiram glasovanje. Zaključimo glasovanje. Sprejeto. Šesti predlog spremembe, gospod Deva. Odpiram glasovanje. Zaključimo glasovanje sprejeto. Predlog spremembe je številka 7, gospod Deva spet. Odpiram glasovanje. Zaključujemo glasovanje. Zavrnjen. Ali naslednji je bil umaknjen, deveti je bil umaknjen. Torej bomo od osmem glasovali, odpiram glasovanjem. Zaključimo glasovanje. Zaključimo glasovanje. Le kaj sem rekla, da je glasovanje je zavrnjeno. Vendar je tudi predlog spremembe zavrnjen. Sem že naprej vedela, kaj bo rezultat. Deseti predlog spremembe. 9. je bil umaknjen, 10. torej odpiram glasovanje. Zaključimo glasovanje. Zavrnjeno. Then, uh, amendment 11. Enajsti predlog spremembe, gospod Deva, odpiram glasovanje. Zaključimo glasovanje in zavrnjeno res. And, uh, next, next in, yes. Če se strinjate, lahko v bloku glasujemo za 12, 13, 14. Ne, torej 12. predlog spremembe. Open. Zaključujemo glasovanje. Sprejeto. Adopted. Amendment 13. 13. predlog spremembe. De Kaiser odpiram glasovanje, tolmači sporočajo, da bodo ob 12.40 nehali tolmačiti zaradi internih pravil. Zaključimo glasovanje sprejeto. 14, Everybody has voted. Vote is closed. Adopted. O, o, sprejet. Amendment 15. 15. predlog spremembe De Kaiser. Zaključujem glasovanje. Sprejeto. Šestnajsti predlog spremembe Julie Kellers Argentini. Odpiram glasovanje. Zaključujemo glasovanje. Sprejeto. Predlog spremembe številka 17 deva. Odpiram glasovanje. Zaključujemo glasovanje sprejeto. Osemnajsti deva odpiram glasovanje. Zaključeno. Zavrnjeno. Devetnajsti predlog sprejeto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 What do you, what do you 21 propose? 21 to 24 in block. Okay, 21 to 24 in block. In eh, od 21. do 24. bomo v bloku. Se strinjate? Dobro, v redu, torej skupaj glasujemo od 21. do 24. Odpiram glasovanje. Uh, everybody has voted. Vote is closed. Adopted. Zaključimo sprejem. Amendment 25. 25. predlog spremembe. Žoli Keller in Sargentini. Odpiram glasovanje. Zaključujemo glasovanje. Sprejet. No. Ne moremo tega v bloku lahko 26. in 27. skupaj. Ne, ne moremo. V redu, torej 26. predlog spremembe. Tirolijante si pejon, izvolite, odpiram glasovanje, zaključimo glasovanje s prejetom. Adapted. 27. predlog spremembe, isti predlagatelji, odpiram glasovanje. Zaključim glasovanje. 27, okay, <laughs> voted, Sprejeto. 28. predlog spremembe je bil umaknjen. Potem so pa navedbe. Prvi predlog spremembe, gospod Cimer. Gospa Cimer, se opravičujem. Odpiram glasovanje. Zaključimo glasovanje sprejeto. Drugi predlog spremembe. Deva. Odpiram glasovanje.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 Odpiram glasovanje. O, dokončno spremenjam besedilo. Zaključimo glasovanje. Besedilo je sprejeto. Je dois partir euh, là maintenant, mais ça c'est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 Yes, um, point of order. Would it be faster to vote by hand? Postopkovno vprašanje. Bi lahko glasovali z dvigom rok, bi bilo veliko hitreje. In imamo še veliko dela in morda bi bilo hitreje, če bi z dvigom rok glasovali in samo, ko obstaja dvom, potem bi šli na elektronsko. Ja, če je to hitreje, v redu. Okay. Okay. I should like to, to thank the interpreters for their excellent... Zahvaljujem se tolmačem za odlično delo. Morali bomo pa nadaljevati brez tolmačenja. So, we have uh, the amendments to the oral question to the commission. So, okay